odbor za ustavno pravne zadeve je podal tolmačenje člena 191. prvega odstavka glede predsedstv odborov. Le tisti polnopravni oziroma redni člani odborov, izvoljeni po členu 186, se lahko izvolijo v predsedstvo odbora. To tolmačenje bo sprejeto, dame in gospodje, če do otvoritve jutrišnjega zasedanja ne dobimo ugovora ene politične skupine ali vsaj 40 eh, poslancev. Natančno besedilo tega tolmačenja je na voljo na spletni strani. Gospa Kristjana Moskardini mi je sporočila, da s 15. oktobrom 2012 vstopa v skupino EKR. Tako, prehajamo k dnevnemu redu, ki ga je